Prejeli smo sedem osnutkov rezoluciji, glasovanje bo potekalo takoj po razpravah danes do povdne, sedaj pa zaključujem to točko in gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za primer Raifa Badavija v Saudovi Arabiji. Sedaj pa dajem najprej besedo gospe Lokbihler za eno minuto. Javno mučenje gospoda Badavija je bilo predstavljeno večkrat In to kaže na to, kako uh, hude posledice je imelo prvo bičenje. Dobil je 50 udarcev z bičem. Uh, solidarnost z Raifom Bodavijem ne sme popustiti. Zato je pomembna današnja resolucija, ki zahteva, da se ga ne, brezpogojno izpusti na prostost. Ne gre za edini primer. Številni aktivisti in blogari so zaprti v Saudski Arabiji. Sistematično se krši pravico do svobode izražanja. Lansko leto, zaprt, eh, eh, lansko leto sem se srečala z odvetnikom Raifa Badavija, tudi on je bil obsojen na 15 let eh, zapora. Mislim, da bi Evropska unija morala pripraviti seznam vseh zaprtih političnih aktivistov in v svojih pogovorih za Savsko Arabijo bi morala nenihno posarjati na ta seznam. Najlepša hvala, gospod Temes Mekar hvala lepa. Eh, na diplomatski način se bo treba lotiti teh zadev in tudi Saudova Arabija je prevzela določene pomembne zaveze v boju za varstvo človekovih pravic zato morajo te svoje obveznosti tudi resno izpolnjevati, še zlasti v luči grožn Islamske republike, eh, ki je pravzaprav zelo blizu. Eh, moramo pa ustrezno eh, proporcionirati našo razpravo, kadar gre za islamske države, je treba nastopiti diplomatsko, Če zlasti, kadar gre za tako hude primere krutega kaznovanja na podlagi šariatskega prava. Treba je zaščititi nedolžne žrtve. Eh, je pa to pomembna država, ki je v prehodnem obdobju in moramo jih upozoriti na to, da so dolžni spoštovati človekove pravice. Hvala, predsednik, komisar in kolegi gospod predsedujoči. Gospod Badav je bil bloger in aktivist za človekove pravice in potem, ko je prejel 50 udarcev eh, z bičem, so Zdravniki sicer ugotavljali, da tega najbrž ne bo mogel preživeti do konca, ker mu je bilo izrečenih tisoč udarcev z bičo, vendar nimamo nobenega uradnega zdravniškega eh, poročila. Vemo pa, da gre za številne primere kršitev človekovih pravic v Saudovi Arabiji. Pogosto so tarče tudi. Uh, Eh, ženske. In farsa je tudi članstvo Saudove Arabije v svetu za človekove pravice. Zato moramo tukaj stopiti skupaj in odločno spregovoriti v bran človekovih pravic v Saudovi Arabiji. Zato eh, pozivam ELS, da podpre to rezolucijo in te kršitve človekovih pravic v primeru Badavi moramo skupaj ostro obsoditi ter povedati, da to lahko vpliva na naše odnose s Saudovo Arabijo. To nikakor ni več kredibilna država, ne more biti zaveznica v boju proti islamski državi, če eh, še vedno uveljavlja v praksi to vrstno ideologijo eh, z zelo krutimi kaznimi in eh, potem ne vem, kako lahko kredibilno nastopajo proti islamski državi, ki deluje enako. Hvala lepa, gospod Korav. Še za eno minuto imate časa. Raif Badawi, bloger, fondatore di Free. Hvala lepa, gospod Badawi, bloger in eh, liberalec je sedaj v tako hudem stanju, da ga ne morejo takoj naprej bičati. In v tem času je treba opomniti saudske organe oblasti naj mu znižajo kazen, naj ga pomilostijo. Treba je pa razmišljati tudi širše o človekovih pravicah in o njihovi vlogi v naših odnosih z Saudovo Arabijo. E, to je treba gledati v luči mednarodnega prava in človekovih pravic. Pred seboj imamo državo, ki naj bi bila zaveznica Zahoda, pa vendarle se v bistvu tukaj obnašamo hinavsko. Eh, kako lahko moče gledamo dogodke v tej državi in jo obravnavamo kot prijateljico, če tako kruto kaznuje ljudi, ki uveljavljajo samo preprosto pravico ljudi do informiranosti. Hvala lepa. Gremo naprej. Hvala lepa. Absolutno obsojamo ravnanje z Raifom eh, Badavijem. Sto udarcev z bičem naj bi dobil samo zato, ker je imel satirični blog. Saudo Arabija zatira tudi ženske, zato sem pretresen ob eh, eh, odnosu zahodnih voditeljev do, do zadnjega satrapa. Um, kralj Abdullah je imel eh, vse spoštovanje Zahoda. Eh, David Cameron je izkazal svojo globoko žalost zaradi, um, zaradi smrti tega varuha Mošej in Saudske Arabije. Tudi Barack Obama je obžaloval njegovo smrt obžalujem to dvojno mira, moralo Evropske unije. Eh, zelo, eh, zelo hinavski smo, ko gre za močne države. Namesto, da bi obsodili eh, islamski imperializem, pravzaprav podpiramo te teroristične skupine. Hvala lepa. Sodniki so maja obsodili blogerja Raifa Badiva na desetletno zaporno kazen in pa na sto udarcev z bičem. Pravzaprav spoh niso vedeli, kaj eh, bodo s tem sprožili. Eh, namreč eh, Eh, to je sprožilo proteste savskih državljanov. Eh, ta primer je dobil tudi veliko pozornost globalne skupnosti. Od tedaj ves svet ve, da v Savski Arabiji obstajajo grozljive telesne kazni, obglavljanje, bičanje in druge oblike mučenja. Um, vse to so um, mučenja, ki jih uh, obsodimo kot grozljive zločine, če jih izvajo teroristične skupine. Zato, kolegi in kolegice, ne smemo tukaj imeti dvojnih meril. Tudi, če gre za državo, s katero gospodarsko sodelujemo in s katero nas vežejo varnostni interesi, nikakor te države ne smejo uporabljati metod, ki so, ki so groba kršitev človekovih pravic. Stabilnost v regiji ne bo zagotovljena

spoštovani kolega popolnoma prav imate človekove pravice so tema zase ne smemo jih eh, povezovati z drugimi področji in eh, naši politični pomisleki ne morejo v določenih primerjih opozarjati na problematiko druge pa ne človekove pravice morajo biti nad našimi političnimi interesi in eh, v takšnem eh, kontekstu moramo o njih tudi razpravljati. Eh, Gospod Preda, za eno minuto. Najlepša hvala. Organi v Saudski Arabiji naj bi odpravili to kazen tisoč udarcev svoboda do izražanja ne bi smela biti na ta način kaznovana. Skupna resolucija izenačuje islamsko državo in Saudsko Arabijo v enem odstavku in to je napaka. Delegacija Evropskega parlamenta bo jutri obiskala Rijad. Naši kolegi gredo v islamsko državo. Je to res? Se to resnično dogaja? Žal nam je tudi, da predloga ELS glede nujnih razprav, glede, glede Nadje Savčenko in glede Tatarov v, eh, na področju Krima, ki jih preganja eh, Rusija. To ste zavrnili. Gospod Kelam, za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Primer Raifa Badavija je zelo pomemben. Šokirani smo nad uh, visoko zaporno kaznjo zaradi zaščite človekovih pravic. Ampak tisoč udarcev, ki so mu jih prisodili, to je barbarsko. Saudska Arabija je sprejela konvencijo uh, eh, OZN o boju proti mučenju upamo, da bomo s to resolucijo prepričali saudske organe, da prekličajo to kazen in da zagotovijo njegovo človeško obravnavo. Pozdravljamo pravosodne reforme, ki jih je Saudska Arabija že sprejela. Novega kralja spodbujamo, da naredi čim več za to, da zaščiti pravice in varnost posameznikov državljanov. Hvala, gospod Richard Howard. In... Gospod predsedujoči, udarci z bičem so mučenje. Mučenje je kršitev človekovih pravic. In tudi kršitev spoštovanja eh, pravice do izražanja je kršitev človekovih pravic. Vse to so kršitve človekovih pravic. In to nas mora prizadeti, zato moramo ukrepati. Raif pa Davi tako trpi, da ne more govoriti o tem. Skrbi ga zgolj za uh, otroke. Njegova družina je prosila za pomoč. Videti moramo, da so Saudici Rejfa označili za terorista. Če sodelujemo s Saudsko Arabijo, potem moramo uporabiti to sodelovanje za to, da osvobodimo Rejfa. Osvoboditi ga moramo. Najlepša hvala, gospod Henkel, za eno minuto. Najlepša hvala, gospe in gospodje. Slišali smo, da je primer Badawi nekaj tipičnega za Saudsko Arabijo. Sam sem dolgoletni član Amnesty International in dejati moram, da je to tipično za islam. Islam je treba ločevati od islamizma. Gre za podobno razliko kot socialen in socialističen in kapital in kapitalističen. Od 57 držav z islamom jih ima 55 pogosto kršitve človekovih pravic. Ženske so podrejene moškim in večina žrtev je muslimanov. Boriti se moramo proti kršitvam človekovih pravic povsod v muslimanskem svetu, tukaj v Evropskem parlamentu. Gospod Weidenholzer ima prav, dvojnih meril ne sme biti. Gospod Depreza, eno minuto. Uh, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Pri primeru Badavi ne gre za izoliran primer in to je tragično. Gre za represivno državo. Tragično je to, da gre za sistem, za zakonit sistem, ki so ga oblikovali in začeli izvajati v državi, ki je naša zaveznica. Nesprejemljivo ni zgolj to, kako brutalna je kazen udarcev. Ne, gre za to, da je te udarce dobil zaradi apostazije, ker naj bi užalil islam. Tragično in nesprejemljivo je, da ni razlike med nekaterimi eh, groznimi praksami Daesha in nekaterimi zakonitimi praksami v Saudski Arabiji, ki jih sprejemamo. Ravno zato podpiram to resolucijo. Gospod Smith, za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice, v tem parlamentu se moramo zavedati, da odgovarjamo ljudem v neki regiji, v neki državi, za njih se moramo boriti, ne za nek režim, ki trenutno vlada. Sam sem odrasel v Rijadu, imam dobre spomine iz eh, te države. In zaradi tega prijateljstva, zaradi vrednot, ki jih imamo, moramo spoštovati te vrednote in izpostavljati sistematične, namenske, zelo razširjene kršite človekovih pravic. Zahvaljujem se Amnesty Scotland za opravljeno delo v primeru Badavi. Badavi je pomemben zato, ker so savtski organi njega izpostavili, ampak on je edini, tisoče ljudi je v njegovem položaju. In tako kot je dejal gospod Howard, moramo izkoristiti naše odnose s temi državami, spoštovati lastna načela in malce manj razmišljati o eh, prodaji eh, orožja in malce več razmišljati o naših vrednotah. Tako nas bojo resneje imeli. Gospod Kastalli, najlepša hvala. Tisoč udarcev z bičem naj bi dobil 15 let zapora za nekoga, ki je branil človekove pravice. Kakšen kazenski sistem je to? Sistem v katerem človek dobi 50 udarcev z bičem, na to ga prevzamejo zdravniki, zato da bi ga pripravili za naslednje udarce. To je obsodba na smrt. Ne moremo ignorirati tega barbarskega dejanja. Saudska Arabija naj bi bila naša partnerica in bi nas morala poslušati, osvoboditi bi morala vse tiste, ki so zaporniki vesti. Sistem v državi mora postati bolj human. Vest v tem parlamentu pa se mora zbuditi. Ne moremo si zatiskati uh, oči pred kršitvami v uh, človekovi pravici v državah, ki te pravice zgolj teptajo. Ne moremo ukrepati zgolj na osnovi petrodolarjev. Vsak udarec po Badaviju je udarec po vesti nas tukaj v Evropi to počnemo v imenu vseh ostalih rejifov, ki so v zaporih drugot. Imamo instrumente, imamo priložnost, da ukrepamo in to bi morali tudi storiti. Modri karton. Je sprejel modri karton? Prav, hvala. Gospod Castaldo, veste, glede na to, kaj se je zgodilo v Parizu, ko so teroristi napadli Charlie Hebdo. Moramo vedeti, da so savdski eh, veleposlaniki prav tako sodelovali pri zborovanju proti terorizmu v Parizu. Če bi se vse to zgodilo v Saudski Arabiji, če bi napadli časopis kakršen je Charlie Hebdo, bi bili ljudje kaznovani zaradi apostazije, morda obsojeni na smrt, morda obsojeni na tisoč udarcev z bičem in tako dalje. Začelo se je novo gibanje, že svi Raif. A se vam ne zdi, da bi morali spodbujati eh, spoštovanje takšnih pravic, naj pa govoriti zgolj že svi Šerli? Kolega, sono assolutamente d'accordo con lei. Kolega, popolnoma se strinjam z vami. Ne moremo sprejemati dvoličnosti. Če se želimo boriti proti terorizmu, moramo to pokazati tako, da spoštujemo lasna načela in da se distanciramo od takšnih barbarskih dejanj. Mi ne smemo biti dvolični, oni ne smemo biti dvolični. Popolnoma se strinjam. Jaz sem rejih vsak dan. Gospod Kelly. Najlepša hvala. To je zelo žalosten primer. Na eni strani imamo dobre odnose s kraljestvom Saudske Arabije in v sodelovanju z njimi smo naredili že marsikaj. Po drugi strani pa v Saudski Arabiji veliko uporabljajo Twitter, vseeno pa to kraljestvo pogosto utiša eh, druge ljudi. In to moramo obsoditi. Tega ne moremo podpirati. Zdi se, da je vse skupaj za nas nekakšna igra. Narediti bi morali vse, kar lahko, zato da pritisnemo na kraljestvo Saudske Arabije. Prekiniti morajo s takšno barbarsko ignorantno prakso. Osvoboditi moramo Raifa Badavija. Saudska Arabija je naša partnerska država. Rajf Badavi je tamkajšnji bloger, dobil je desetletno zaporno kazen, tisoč eh, udarcev z običem, mučenje in uh, mobilizirale so se mednarodne organizacije, ki zahtevajo njegovo izpustitev na prostost. Uh, Evropski parlament pa ni mogel poslati enotnega sporočila, ker Evropska ljudska stranka ni uh, želela podpisati resolucije z nami. To je sol na njegove rane. Upam, da bodo ministri, veleposlaniki, diplomati in drugi podjetniki, ki potujejo v Saudsko Arabijo, našli tudi trenutek za pogovor o primeru Badawi. Upam, da mm, bomo ob vseh teh eh, gospodarskih in geostrateških interesih našli tudi prostor za pogovor o človekovih pravicah, da bomo lahko um, zaprosili za pomilostitev Ra Raifa Badavija. Če tega ne bomo storili, bo Evropska unija ostala nema. Najlepša hvala, sedaj pa postopek pritinite pozornost predsedujočega časa ni veliko, malce že zamujamo, tako bom besedo predal zgolj dvema. To pomeni, da besedo najprej dobi gospod Tarabela. Hvala, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Ta razprava o Savdski Arabiji je prava priložnost, da si zastavimo prava vprašanja. A je normalno, da nikoli ne govorimo o tej državi, kljub temu, da pogosto krši človekove pravice. Najprej smo govorili o blogerju Rejfu Badaviju, ki je bil eh, obsojen na deset let zapora in na tisoč udarcev z bičem, kljub temu, da je opravljal zgolj delo novinarja. Na to bi eh, izpostavil še eh, predsednico Mednarodnega delovnega sklada, Kristin Lagard, ki je dejala, da je eh, umrli kralj veliko naredil za eh, ženske. Eh, kaj je pri tem misli, mislila, na tiste štiri ženske, ki so zaposlene v vladi, morda na tisto žensko iz Burme, ki je bila obglavljena pred nekaj dnevi, ali pa na tiste dve ženski v zaporu. Ne moremo biti šarli, ko uh, govorimo o nekem intervjuju, potem pa naenkrat začnemo sprejemati petrodolarje, kot da smo popolni ciniki. Gospa Lunaček, za eno minuto gospod predsedujoči, gospod komisar. Vesel, vesela sem, da smo našli večino šest šestih političnih skupin, ki zahtevajo nemudno izpustitev na prostost Raifa Badavija um, deset let zapora za svobodo izražanja barbarska kazen, s katero se ne moramo strinjati. In zelo se čudim, zakaj Evropska ljudska stranka ni želela ob tem širokem konsenzu, ob tem, zakaj ne sodelujejo v tej solidarnosti z Arifom Badavjem, ali so jim resnično gospodarske povezave in nafta pomembnejši kot boj proti barbarskim eh, kršitvam človekovih pravic. To pomankanje solidarnosti želim tukaj kritizirati in vesela sem, da nam je uspelo eh, sprejeti to resolucijo, kljub temu, da se pri tem ni udeležila Evropska ljudska stranka. Obsodili smo obsodbo na bičenja in pa zahtevamo nemudno eh, izpustitev na prostost. Upamo, da bo tudi uh, ustanova uh, na Dunaju uh, um, zahtevala nemudno izpustitev tega blogerja. Komisar Stiljanides, izvolite. You, Hvala, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice, zahvaljujem se vam za pozornost, ki jo ta parlament posveča spoštovanju človekovih pravic posod po svetu. Saudska Arabija je pomembne, pomembna partnerica Evropske unije. Politično, gospodarsko, kulturno in eh, versko je to pomembna akterka v eh, islamskem svetu. Kot številni drugi smo tudi mi zaskrbljeni zaradi kazni, ki je bila pripisana gospodu Badaviju na sodišču septembra lani. Javno je bil prebičan 9. januarja letos. Spremljamo razvoj dogodkov v zvezi z njegovim primerom. Obenem pa spremljamo tudi splošne razmere na področju človekovih pravic v kraljestvu Saudske Arabije. Nobenega dvoma ni, da je kazen za gospoda Badavija utemeljena na trklih eh, tleh, vsaj tako menimo v Evropski uniji. Zdi se, da je kazen nesorazmerna. Izjava predstavnika visoke predstavnice podpredsednice Federike Mogherini 9. januarja je izpostavila naše stališče v zvezi s tem primerom. In ta izjava je zgolj ena od pobud, ki jih sprejemamo na evropski ravni. Evropska služba za zunanje delovanje iz dneva v dan spremlja ta primer. Tudi s pomočjo delegacije Evropske unije v Rijadu. Pri tem sodeluje z različnimi državami članicami. Pripravili smo več formalnih in neformalnih stikov s savtskimi eh, organi tako v prestolnicah, kot tudi lokalno na kraju samem. Po izvedbi 50 udarcev 9. januarja so sedaj prekinili z nadalj, nadaljnimi udarci zaradi zdravstvenih težav gospoda Badavija. To je brez dvoma pozitiven signal. Upamo, da nadaljnega izvajanja kazni ne bo, da bo ta kazen prekinjena seveda bomo savske partnerje še vedno pozivali k prekinitvi kaznovanja in k reviziji odločbe sodišča. Primer naj bi se kmalo ponovno znašel na prizivnem sodišču. Prizadevamo si za odkrit, odprt dialog o človekovih pravicah s savskimi partnerji. Izkoristiti želimo priložnost, ki jo prinaša reformni proces v pravosodju. Vprašanje takšnih javnih kazni, vprašanje svobode izražanja je še vedno pomemben element v našem dialogu. Še enkrat bi vam rad zagotovil, da bomo še naprej spremljali razvoj dogodkov v primeru Badavi še naprej bomo uh, na primeren način izražali naše pomisleke. Hvala. Najlepša hvala. Prijel se.